in sicer vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in korupcija v športu. Besedo podajam komisarku. Spoštovani poslanke in poslanci, gospod predsedujoči. Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in korupcija predstavljajo največje tveganje za šport. In Evropska komisija je odločena, da bo storila vse, kar lahko, zato da bi lahko športne oblasti ta problem rešile. Zavedam se, da v tem problemu sodelujejo tudi organizirane kriminalne družbe, sploh v zadnjem škandalu, ki vpliva na poklicni šport v Evropi. Moje službe so v rednih stikih z Europolom, razpravljamo o tej zadevi in pozdravljam ukrepe, ki jih je Europol sprejel do sedaj. Kar zadeva pogajanja o konvenciji Sveta Evrope proti izkrivljanje športnih izidov, smo novembra 2012 sprejeli priporočilo za svet in v priporočilu države člane pozivamo, da bi državam članicam dovolila, da se jim pridruži pri pogajanjih. Pričakujemo, da bo svet pogajalske direktive sprejel k malu. Konvencija ko bo sprejeta, bo poslala močan signal o tem, kako odločno želi Evropa zaščititi integriteto športa. Konvencija bi morala biti odprta tudi za druge neevropske države. S tem bi lahko poskusili rešiti tudi globalno razsežnost tega problema. Zato, da bi zagotovili čim bolj vseobsežen pristop, vse službe komisije sedaj tesno sodelujejo, zato da bomo ravnali v skladu z Evropsko pravno zakonodajo o športu, o varstvu podatkov in o skupnem trgu. Europol je pred kratkim podal izjavo in v njej so dejali, da je vključevanje organov pregona in njihovo sodelovanje na evropski ravni ključnega pomena za to, da se borimo proti vnaprejšnjemu dogovarjanju o izidih tekem. Ti zadnji primeri bodo verjetno zahtevali tesno sodelovanje med pravosodnimi organi, ki sodelujejo v kazenskih preiskavah. Ustrezne oblasti se bodo lahko zanašale na Eurojust za praktično usklajevanje čezmejnega pregona seveda, pa bodo imeli na voljo tudi več instrumentov, ki so na voljo na področju pravosodnega sodelovanja, vključno z evropskim nalogom za prijetje. Vendar organi pregona in pregon, pregon sam predstavljajo samo en element rešitve. Če želimo problem dejansko rešiti, moramo vključiti tudi preventivne ukrepe. V okviru pripravljalnih ukrepov za šport iz leta 2012 je komisija izbrala pet projektov na področju naprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem. S temi projekti bomo izobrazili ustrezne akterje in dvignili zavedanje o tem problemu tako v svetu športa, kot tudi v splošni javnosti. Delo na teh projektih se je začelo v začetku tega leta, rezultate pa pričakujemo v prvi polovici leta 2014. Koordinatorji projektov sodelujejo zato, da bi razvili sinergije in skupne strategije. Izidi teh projektov nam bodo pomagali razširjati dobro prakso in okrepiti medsebojne povezave. Povem vam lahko tudi, da tesno sodelujem z komisarjem Barnijem, zato da bi naprejšnje dogovarjanje o zidih tekem začeli reševati tudi z vidika športnih stav. Novembra 2012 je komisija sprejela akcijski načrt o spletnih igrah na srečo, ki je vključeval tudi poglavje o integriteti športa. Eden od ukrepov, ki jih predlaga komisija, je priporočilo, ki naj bi bilo sprejeto leta 2014. V tem priporočilu bomo spodbujali bolj učinkovito izmenjavo dobrih praks pri preprečevanju naprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem in pri boju proti tej praksi. Komisija bo vse zainteresirane strani poskusila vključiti v to delo in na podlagi pripravljalnih ukrepov iz leta 2012 bomo prav tako dobili zelo dragocene podatke. Druge pod, pobude, naprimer študije, okrogle mize in zasedanja strokovnjaki bodo prav tako prispevala k temu, da bomo imeli ustrezen upogled v problematiko. Februarja letos je komisija sprejela predlog, da bi revidirali Evropsko direktivo o pranju denarja. Pojavljajo se pomisleki, da je sektor igr na srečo ranljiv za kriminalce, ki perajo denar, se je komisija odločila, da bo vključila celoten sektor igr na srečo. Glede na to, kako se tveganja na področju pranja denarja razvijajo, mislim, da je nujno potrebno, da zagotovimo, da se komisija lahko odzove robustno in tudi prožno. Hvala. Ja. Hvala lepa sedaj po imenu političnih skupin, najprej v imenu ELS, gospod Ivo Belet, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisarka, kolegice in kolegi. Hvala Petri Kamer, Efert in Mortenu Lokegardu za to pobudo. Nadaljeval bom v nizozemščini. Gospa komisarka, preiskava Europola je pokazala, da je vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem oblika korupcije in da je to resen problem, ki ga moramo rešiti na evropski ravni. Seveda pa se moramo z njim spopasti tudi na globalni ravni. Najprej potrebujemo izmenjavo informacij med vsemi zadevnimi akterji, to so stavnice, športne organizacije, pa tudi nacionalni regulatori. Vsi morajo sodelovati, zato da bi prišlo do izmenjave podatkov in informacij. In še nekaj. Potrebujemo zakonodajno pobudo komisije, zato da bo kriminal na tem področju opredeljen kot kaznivo dejanje tudi v okviru evropske zakonodaje. Zaenkrat to še ni tako urejeno, ampak mislim, da moramo zagotoviti enake možnosti za vse vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in korupcije v športu, to je treba vključiti v kazensko zakonodajo in zagotoviti tudi ustrezne kazni. Kar zadeva neregistrirane spletne strani brez licence za delovanje, tudi te moramo vključiti, zato da bomo imeli ustrezne regulativni okvir. In, ne nazadnje še nekaj, mislim, da bi morali prepovedati stave, kjer se s športom ukvarjajo mladinci in otroci. Mislim, da ni primerno, da se stavi na športne dogodke, kjer so vključeni otroci. Škandali so nam pokazali, da sistem zgodnjega obveščanja ne zadostuje. Treba je okrepiti delovanje na tem področju, gospa komisarka, in parlament vas bo prav gotovo podpiral pri pripravi predlogov. Hvala. Hvala, gospod Belet v imenu socialistov in demokratov, Miruto in pol, gospa Kamerefert. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, gospa komisarka. Preiskave pod imenom Veto so pokazale velik škandal v evropskem športu. 380 tekem je bilo zmanipuliranih na globalni ravni skoraj 700 in to naj bi bila samo. To ne bi bil samo vrh ledene gore, sploh še ne vemo, kako obsežen je ta problem. Škandal je zelo škodljiv, naprimer, za navijače, ki pričakujejo, da zadeve tečejo po pravilih. Korupcija in manipulacije ogrožajo naše pozitivne temeljne vrednote in škodijo tudi športu nasploh. Navijači se morajo zanesti na to, da njihova ekipa zmaga ali izgubi na pošten način. Zato moramo fair play ne samo spodbujati, ampak ga dejansko tudi izvajati. Potrebujemo mešanico prevencije, nadzora, ampak tudi sankcij. Zato zahtevamo, da športna združenja izvajajo politiko nične tolerance. Prav tako pa je treba uvesti vseobsegajoč program preventive. V športu ne gre samo za zmago in poraz, ampak tudi za veliko denarja. Zato je, zato je primer stav o športnih izzivih pomemben element tega in tukaj se lahko pojavljajo manipulacije. Po mojem mnenju potrebujemo definicijo manipulacij in manipulacije morajo biti vključene v kazansko zakonodajo v državah članicah. Prav tako je treba zagotoviti tesnejše sodelovanje organov pregona. Evropski zakonodajalci morajo prav tako biti aktivni na tem področju. Hvala lepa komisarki za njeno delo in upam, da bo naša resolucija prispevala k temu, da bomo kmalo lahko želi sadove svojega dela in da bodo manipulacije v športu kmalo stvar preteklosti. Hvala. Hvala, gospa Kamer Efert. Sedaj pa gospod Lokegard za skupino liberalcev. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za besedo. To je dober dan za Evropski parlament in Evropsko komisijo. Še posebej, kar zadeva boj proti naprejšnjemu dogovarjanju o izidih tekem. Komisarka je podala modre besede, in njen govor nasploh je bil zelo primeren. Ampak mislim, da bi morali sedaj okrepiti svoj boj proti naprejšnjemu dogovarjanju o zidih tekem. Kakor je povedala poročevalka, to je samo vrh ledene gore. Vsi pravijo, da bo ogrožen celoten šport, če se ne bomo ustrezno borili proti temu. Gre za združbe, ki delujejo v Aziji in potem vse proti Evropi. To je globalen problem, ki spodkopava celoten svet športa. Zato morajo vsi sodelovati, tako na globalni ravni, kot tudi na ravni Evropske unije. Poglejmo si evropske interese na tem področju. Številni veliki športni dogodki se odvijajo v Evropi, naprimer nogometne tekme. Ohraniti moramo verodostojnost, integriteto športa. Zelo sem zadovoljen, da je Evropski parlament pripravil resolucijo, zelo sem zadovoljen tudi z razpravo. Mislim, da smo slišali nekaj dobrih predlogov. Strinjam pa se tudi s um, Ivom Beletom. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli neke vrste štab za izmenjavo dobrih praks in izkušenj. Največja težava je, da si države članice ne izmenjujo podatkov na tem področju, zato ena država ne ve, ne ve kaj se dogaja v drugi prav tako pa moramo upoštevati načelo subsidijarnosti. To sem vam želel povedati in hvala lepa, komisarka, za vašo pobudo in za sodelovanje, ki ste ga obljubili. Hvala lepa še enkrat, mislim, da je to dober dan za vse nas. Gospod Lukegard, gospa Sinclair je dvignila modr karton. To pomeni, da ima vprašanje za vas, ali ste pripravljeni. Da, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moj kolega je govoril o integriteti ampak um, zanima me, ali bi lahko pokomentiral integriteto Evropske unije pri tem, ko so zadnjič posegli v nogomet, gre za razsodbo Bosman. Mislim, da so povzročili veliko škode. Bogatstvo so vzeli malim kludom in ga dali velikim nogometnim klubom. Mislim, da so s tem pomagali oblikovati velike športne klube, ki seveda veliko plačajo tudi nogometašem. Bosman, eh, razsodba Bosman je ustvarila ta problem. Zanima me, kaj vi menite o tem. Hvala lepa, gospod Lukegard. Da, er ingen tvivl o tem, da je to problem. Hvala lepa. Res je. Problem, ki ste ga omenili, obstaja in problem je, da se denar kopiči v velikih nogometnih klubih manjši klubi pa so v težavah. Vidimo pa lahko, da se sindikati kriminalnih združb predvsem posvečajo nižjim ligam in tam določajo izide tekem. Ampak problem je še vedno zelo velik. Problem ni samo na najnižji ali samo na najvišji ravni. To je problem, ki ga poznamo na vseh ravneh. To ne pomeni, da veliki klubi niso prizadeti zaradi tega. Italijanski predsednik je dejal, da bi bilo najbolje, če bi celotno italijansko ligo odpovedali za dve ali tri leta, zato da bi se tega problema rešili. Problem seveda obstaja, kako sem dejal, problem je, da se denar kopiči v velikih klubih, po drugi strani pa imamo klube na nižjih ravneh in tam lahko ti kriminalni sindikati lažje rekrutirajo posamezne igralce, ampak to ne pomeni, da problema ni, problem še vedno obstaja. Hvala lepa, sedaj pa v imenu zelenih, gospod Tavares, za dve minuti. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Vsem je jasno, da je to zelo velik problem v številnih državah članicah. Že leta tečejo politične oziroma policijske preiskave o vnaprejšnjem dogovarjanju, o izidih tekem. Stavi se na določene tekme, ki so dogovorjene vnaprej. Ta problem je zelo vseobsegajoč in Europol, Europol nam je podal informacije o čezmejni tolpi kriminalcev, ki delajo na vseh področjih. Mislim, da je treba tu povdariti več elementov. Prvič, gre za organizirani kriminal. Zato se moramo proti temu boriti na evropski ravni. Drugič, vedeti moramo, da je boj proti organiziranemu kriminalju samo del pristojnosti na evropski ravni. Na evropski ravni torej moramo ukrepati. Po drugi strani pa je to problem, ki to vpliva na vse v družbi športne zveze bi morale sodelovati z nacionalnimi in evropskimi organi, zato da bi poskrbeli, da šport očistimo. Nogometni klubi potrebujejo enotni trg, zato da si zagotovijo dovolj TV gledalcev. Na koncu pa bi lahko prišlo do tega, kar se je zgodilo naprimer na področju hokeja, ko je bilo svetovno prvenstvo v Belorusiji. Tega si ne želi nihče. In še spletne stave. Ta problem moramo rešiti in mislim, da moramo to obravnavati tudi z vidika pranja denarja. Upoštevati bi morali direktivo o pranju denarja in vedeti moramo, da to ni majhen problem, ne gre samo za problem v športu. Šport je pomemben kulturno in tudi na mednarodni ravni. Tega ne smemo obravnavati po predalčkih. To je organizirani kriminal. Hvala. Hvala sedaj po imenu EKR, gospa McClarkin. Izvolite. Kolegice in kolegi, pozdravljam predlog o predlog resolucije o naprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v športu. To predstavlja veliko grožnjo za integriteto športa. Obseg preiskave Evropola je res zaskrbljujoč in številni smo bili šokirani, ko smo videli, koliko je kaznivih tolp oziroma kriminalnih tolp. 380 tekem je bilo sumljivih. Dogovarjanje o zidih tekem in korupcija ne vpliva samo na najviše ravni športa, ampak številni sumi se nanašajo tudi na niže lige posod po Evropi. Povedati moram, da zagovarjam avtonomnost športa. Običajno mislim, da ni dobro, če se utikamo v organizacije športa, športne zveze in tako naprej, kajti ti ljudje znajo sami rešiti svoje probleme. Ampak, če je korupcija endemična in vse prisotna, kakor je ta preiskava pokazala, moramo razmisliti o morebitnih ukrepih za to, da se tega problema rešimo. Ljudje, ki se dogovarjajo o izidih tekem, so pogosto povezani z organiziranim kriminalom. Včasih so to sindikati organiziranega kriminala zunaj Evrope, ki sicer delujejo v Evropi, ampak imajo sedež zunaj Evrope. V Evropi pa moramo poskrbeti, da vključevanje organiziranega kriminala v šport ne bo več dobičkonosna dejavnost. Izmenjava podatkov je ključnega pomena na področju dogovarjanja o izidih tekem in korupcije v športu. Te razprava mora jo potekati tudi na globalni ravni, kajti to ni notranja zadeva Evropske unije. Integriteta športa je ključnega pomena tudi za igre na srečo. Ashley Fox je govoril o tej temi v okviru spletnih iger na srečo. Mislim, da potrebujemo okrepljeno sodelovanje za boj proti temu problemu. Storiti moramo vse, kar lahko, da zaščitimo integriteto športa, ki je vsem tako pri srcu. Hvala. Hvala lepa, gospod McClarkin. Gospod Betten, ste pripravljeni? Videl sem, kako ste tekli po hodniku. V zelo dobri formi ste. Beseda je vaša. Če sem v formi, prav gotovo ne zato, ker igram nogomet z veseljem bom priznal, da nimam pojma o športu, ampak nekaj povem o dogovarjanju o izidih tekem. Najprej želim povedati, da s to zakonodajo želimo uvesti posebno enoto za boj proti dogovarjanju o izidih tekem. V Veliki Britaniji že imamo takšno enoto, imenuje se policija. Res je, leta 1975 na referendumu v Združenem kraljestvu smo že govorili o tej temi. Govorili smo o članstvu eh, o Evropski uniji. To je bilo prav tako eh, dogovarjanje o izidih tekem. Vnaprej je bilo določeno, kdo bo zmagal. BBC in drugi so želeli vnaprej doseči določen rezultat. Prav tako je bilo vnaprej dogovorjeno, za rezultat na Danskem. Najprej so dejali ne, potem pa so morali še enkrat na tekmo, če lahko tako rečem. Enako velja za Francijo in za Nizozemsko, tudi tam so najprej zavrnili ustavno pogodbo, potem pa so oblasti razveljavile tekmo. Enako velja za Irsko, ko so najprej zavrnili eh, Lizbonsko pogodbo, potem pa so morali še enkrat na referendum za to, da so dosegli pravi rezultat, če lahko tako rečem. Mislim, da če potrebujemo poseben organ za preiskave napredek govorjenih tekem, bi lahko začeli kar z Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod Lokegard, vam je postavil vprašanje ali spremete. Da, odlično, gospod Lokegard, izvolite. Hvala lepa. Mislim, da moj kolega res uh, sam zelo dobro kaže, da nima pojma o športu. Če odstranimo vse politične elemente vaše govora, vašega govora, me zanima, ali priznate, da če se želimo boriti proti čezmejnemu kriminalu, ni dovolj, da imamo samo nacionalno policijsko silo. Če vse druge policijske sile upajo in si želijo imeti mednarodno sodelovanje. Ali se ne strinjate s tem? Hvala lepa, da, res eh, priznam, nimam pojma o športu, res se mi ne sanja. Ampak, kar zadeva mednarodni kriminal, že imamo organizacijo za boj proti mednarodnemu kriminalu, ki se imenuje Interpol. In ta sodeluje z nacionalnimi policijskimi organi, ki so odgovorni za ukrepanje na nacionalni ravni. Zato ne vem, zakaj bi potrebovali še en organ, ki naj bi dopolnjeval obstoječe policijske organe in Interpol. Prav tako ne vem, kako lahko menite, da bo nek nov organ, ki ga vzpostavi Evropska unija, bolj učinkovit od vseh drugih organov, ki jih je že vzpostavila Evropska unija. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa uh, v imenu GUE NGL. Gospod Enan, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred kratkim je Europol odkril zelo obsežno skupino kriminalcev, ki so poskušali dogovoriti izide tekem. Šlo je za igralce, za sodnike in tako naprej. 50 ljudi so aretirali in mislim, da bomo uh, zadovoljni le, ko bo parlament ustrezno obravnaval to temo. Ogledati si moramo izzive, uh, Eh, kar zadeva trg stav in tako naprej. V tej resoluciji sicer navajamo nekaj dobrih namen, ampak eh, če menimo, da je fizični šport in eh, izobraževanje ključnega pomena za ljudi, potem imamo prav, to dejansko vpliva na ljudi celo življenje in pomaga jim uh, pri ustreznem vključevanju v družbo. Zato bi se morali umakniti od pristopa uh, trga, kajti to samo omogoča mafiji in drugim kriminalnim družbam, da se vključijo v šport. Šport je dejansko zelo dobičkonosna dejavnost. Mislim, da bi morali klubi bolj razmisliti o tem in upoštevati moramo tudi ustrezna pravila na področju računovodstva. Uh, Prav tako moramo storiti vse, kar je mogoče, zato da bodo športne stave bolje urejene. Zagotoviti je treba tudi ustrezna pravila na področju finančnega nadzora, ki bodo temeljila na finančni disciplini. Zagotoviti moramo tudi resne in stroge kazni za tiste, ki bodo prekršili pravila, kajti vsem je jasno, da nekateri klubi, ki so na robo bankrota, zlorabljajo pravila. Ne smemo ravnati samo z dobrimi nameni, kaj ti treba je ukrepati. Hvala. Za samostojne, gospa Sinkler, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Ta tema me je zelo pri srcu, kaj ti jaz eh, zelo rada obiskujem športne tekme in imam tudi eh, letno karto za ogled tih tekm in vem, da se moramo s tem ukvarjati. Seveda vemo, eh, da V skladu s tem, kar pravijo strokovnjaki, je veliko tekem, pri katerih so izidi dogovorjeni. Na svetovni ravni je teh seveda še veliko več, ampak tega ne moremo gledati samo iz evropskega vidika. Ali, lahko, ali lahko zaupamo Evropski komisiji zgodovino korupcije? E, torej dogovorja, dogovarjanje o izidih tekem je endemičen pa vsem svetu kako eh, se eh, lahko pričakujemo, da se bo karkoli spremenilo, ko pa imamo toliko drugih problemov. Eh, Naprimer v moji državi, kjer je omogočeno, da eh, predvsem v nižjih ligah se tudi špekulira z denarjem in to seveda vodi do tega, da, so, da tudi eh, tekmovalci niso ustrezno zaščiteni. UEFA ima veliko eh, držav članic iz EU in zato bi lahko predlagali določene akcije tudi tam. Potrebujemo tudi transparentne organe, ki urejajo nogomet v Evropi in po svetu. Verjamem, da eh, na vsak način eh, je možno zagotoviti izboljšave tudi na področju nogometa. Dve minuti, gospod Skurja. <clears throat> Hvala, hvala gospe komisarki za to, kar je povedala danes do povdan in tudi za ukrepe, ki jih želi izvesti v prihodnosti. To je zelo pomembna tema, o kateri danes razpravljamo šport eh, je eh, zdrava konkurenca med osebami in narodi. In to eh, v preteklosti je bilo to svetega značaja, nekaj, kar je vodilo včasih tudi eh, do vojn. In eh, zmaga medalje je pokazala, da je nekdo najboljši, ne zato, da je nekdo najbolje goljufal ali eh, bil najbolj korupten. Danes potrebujemo boljše usklajevanje nacionalnih oblasti in tudi policijskih organov, vendar vemo, da ta ukrep sam ne bo zadostoval. Zato je treba eh, povečati tudi ozaveščanje med mladimi, pravo vzgojo k športu. E, to bo pravi odgovor za vse to, tudi z vključevanjem eh, Eh, temeljnih športnih organizacij. V resoluciji parlamenta izražamo določene pobude in točke, ki jih je treba eh, poudariti. Potrebno pa je vse izvesti zelo hitro, kajti večuje se število eh, dogovorjenih izidov. In šport pomeni živeti po določenih pravilih. Tisti, ki je najboljši, naj zmaga in ne tisti, ki ima največ denarja. Torej, preostane nam veliko časa. Če bo šport vedno bolj korumpiran, to eh, vpliva tudi na oblikovanje družbe in predvsem na odnos mladih do vsega tega. In zato je potrebno, da se še posebej zauzamemo, da rešimo ta problem. Hvala. Gospod Skurja, gospod Weigl eh, je, eh, ima vprašanje. Gospod Weigl, prosim. Kolega Skurja, tu sem za vami. Eh, všeč mi je da ste eh, govorili o etični dimenziji športa in njenem vplivu na formiranje zlasti mladih ljudi. Eh, mene zanima vaš komentar v koliki meri pravzaprav Eh, absolutno pretirana komercializacija športa grize šport in ga uničuje od znotraj mi imamo anomalije enormnih eh, honorarjev ki jih dobivajo športniki v različnih športih eh, zdaj te dni zbiramo podpise za v tem parlamentu proti odločitvi da se umakne iz olimpijskega programa rokoborba kot nek izrazito eh, etično navdahnjen šport eh, a se vam ne zdi da bi bilo treba resno razmišljati o tem kako eh, komercializaciji športa postaviti neke etične meje. gospod Skurja, prosim. No, strinjam se s kolegom, tudi kar zadeva to pobudo, da se ne eh, umakne rokoborba, kajti to zelo jasno kaže predvsem tudi etičnost v športu in ima zelo dolgo eh, tradicijo. Moramo biti seveda zelo previdni, eh, kar zadeva komercializacijo športa, torej kaj je pravi namen nekega sponzorstva v športu. In mislim, da moramo se tu pogovarjati o tem in iskati rešitve, kajti tu je združenih 27 oziroma kmalo že 28 držav. In um, imamo različne izkušnje, vendar vse so lahko dragocen prispevek k rešitvi tega problema. Eno minuto in pol, gospa Boskot. Zaskrbljena sem v zvezi z integriteto športa, eh, zaradi varnosti državljanov in državljank in tudi zaradi pomankanja konkretnih akcij, kajti organiziran kriminal infiltrira šport v Evropi. Šokantni rezultati preiskav Europol, ki smo jih eh, spoznali pred kratkim, kaže na široko omrežje kriminala eh, ki je privedlo do dogovarjanja več sto tekm v Evropi. To je Eh, eh, torej, redko se odkrije, da je prišlo do tega, pogosto prihaja tudi do pranja denarja iz eh, trgovine z drogami ali z ljudmi. Pri teh stavah vemo, da se komisija trudi, da bi rešila ta problem, ampak danes želimo slišati iz vaših ust, kako načrtujete sedaj. Eh, ustaviti to eh, infiltracijo kriminalnih združb v šport v Evropi. Omenili ste Eurojust in druge, vendar potrebujemo orodja, definicijo v eh, kazenskem pravo in tudi boljše evropsko sodelovanje. Nekatere države članice. No, to me res skrbi eh, in to se mi zdi zelo pomembno. Zato prosim, da so drugi mirni v dvorani, ko govorim, kajti drugače se ne morem koncentrirati prosim nekatere države članice to še zanikajo. Ti države so še posebej ranljive, kaj ti ne vidijo v dogovarjanju izidov neko nevarnost in s tem ustvarjajo tudi varne pristane za kriminalne združbe. Potrebujemo večjo vlogo Evropske unije. Ne moremo počakati na to, da bo svet Evrope pripravil konvencijo o tem, če čakamo do konca leta 2014, to ne bo ustavilo kriminalnih združb. Ukripanje strani potrebujemo sedaj? Kaj bo storila Evropska unija danes, da zaščiti naše državljane in da ohrani integriteto v športu? Hvala, gospa Boskurt. Sedaj pa eno minuto, gospod Takula. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej najlepša hvala komisiji za dobro pobudo to potrebujemo ravno v tem času. Potrebujemo skupne ukrepe za to, da eh, šport eh, ne bomo povezovali s temi negativnimi zadevami. Potrebujemo boljše upravljanje eh, organizacije stav. Torej, potrebno je zagotoviti etičen in pravičen, eh, pravična tekmovanja. To je pokazala ta razprava, vendar moramo v tej zvezi tudi pomisliti na spremne pojave športa. Vedno spet se pojavljajo negativni pojavi, ki vplivajo na šport, vendar 99 odstotkov tega, kar se dogaja v športu, je pošteno, plemenito, in daje upanje ljudem. Ta pojav, o katerem se pogovarjamo danes, tu moramo eh, ukrepati globalno in skupno, skupaj proti korupciji in proti dogovarjanju izidov tekem in s tem bomo šport trajnostno postavili spet na etične temelje. Eh, Vredne vrednote športa so pomembne. Poštena tekma, pošten izziv na določenem področju in najboljši naj zmaga. Hvala, gospod Takula. Sedaj pa za eno minuto, gospod Turkis. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Gospod Papastam Kos eh, se ravno bodi za svoje življenje in upamo, da bo kmalo spet med nami tudi on je eh, sprožil določene podbude na tem področju in si je zelo prizadeval, da bi prišli do napredka na tem področju. Vemo, kakšni so izidi preiskav Europola, vendar to ni nov pojav. Ta pojav eh, ima ogromne razsežnosti in sicer tudi zato, ker je prišlo do skrajne komercializacije športa. šport, predvsem nogomet, trpijo, trpita potem. Bodi si eh, nacionalni organi ne morejo ali pa tudi nočejo sprejeti ukrepov. Vendar tako ne moremo nadaljevati, gospa komisarka, potrebujemo pravila, potrebujemo ostre kazni, ne sme priti do goljufi v tekmah, tako da bo eh, etos ohranjen za mladino. Eno minuto in pol gospa Matju. Hvala, gospod predsedujoči. Europol je februarja odkril kriminalno mrežo, ki je vplival na več kot 350 tekem. Čestitamo Europolu k tem, k uspehu. Europol eh, veliko dela na področju usposabljanja policistov in to se naj seveda nadaljuje. Eh, želimo pa pohvaliti tudi Eurojust, ki opravlja eh, odlično delo pri boju proti kriminalnim omrežjem. Gospa komisarka, pa vsem pravilno ste dejali, da pri eh, takšnih stavah je na začetku mafija. Pozdravljamo vaš predlog za direktivo proti pranju denarja. In upamo, da bo k malu posredovana parlamentu, torej osnutek te direktive. E, veseli smo, da je pri boju proti mafiji e, se govori tudi o zasegu in zaplimbi premoženja, preventivno namreč zaplimbo. E, torej tu potrebujemo nično toleranco in predvsem veliko preventivnega dela. Mladi pogosto poznajo imena slavnih športnikov, e, bolj prej kot e, velikih e, pisateljev e, ali tudi glasbenikov. Športniki so za nje zgled, ideal. In to so vsi evropejci ljubimo šport in moramo mu vrniti veličino in dostojanstvo. Hvala. Gospa Sinelova, eno minuto je na vrste naslednja. Hvala. Hvala. E, torej, preiskava Europola je potrdila, e, da e, je integriteta nogometa okrnjena. Eh, vendar ne gre samo za finančno plat, temveč tudi za moralno plat. Eh, nogomet je nekaj dobrega za mlade in za otroke. Prepričana sem, da potrebujemo usklajen pristop proti dogovarjanju izidov tekem in organiziranemu kriminalu, kajti nobena država sama ne more neodvisno eh, reševati tega problema. Razen tega moramo eh, eh ščititi etičnost športa in zato se je treba dogovarjati in pogajati tudi s tretjimi državami in športnimi združenji. Večina stav eh, se dogaja v eh, Aziji, posledice pa čutimo tu pri nas. Eh, sedaj se okvarjamo z novo direktivo o spletnih eh, eh, igrah na srečo in mislim, da se moramo eh, predvsem ukvarjati s posledicami tega v Evropski uniji in mislim, da vsi to podpiramo, da sprejmemo strožje ukrepe. Gospod Jakolino, minuto 30. Hvala, gospod predsedujoči. Šport je seveda eh, uz, predvsem vzgaja, sodelovanje, eh, učenje pravil za mlade. Šport je zdrava konkurenca nekdo, ki uh, hoče premagati nasprotnika po dogovorjenih pravilih. Integriteta športa uh, um, um, je ogrožena zaradi dopinga, naprimer. Potem pa tudi zaradi dogovorjenih iz, izidov in korupcije v športu. Danes je šport tudi biznis in um, stave um, obsegajo 100 milijard evrov vsako leto. To je ogromna vsota. In uh, seveda moramo razmisliti o tem. Korupcija uh, se um, pogosto hrani iz stav v Aziji in tudi s pranjem denarja v športu. In to pogosto delajo kriminalne združbe pogosto gre za transnacionalne združbe. Zato je ne samo eh, potrebno, temveč neobhodno, da policija sodeluje. Eurojust in Europol odigrata pomembno vlogo, potrebujemo pa tudi Evropsko državno tožilstvo. Potrebujemo pa tudi več preventivnih dejavnosti in sodelovanja. Um, rasizem, um, dogovor, dogovarjanje izidov, iz Ehm, vse to je patologija um, bavnega sistema in tega je treba hitro pozdraviti. Jaz eh, sem eh, poročevalec odbora Krim za to področje in športniki so ideali za, mladi, za mlade in zato potrebujemo čist šport. Hvala, gospod Jagolino, gospa Boskurt ali ste dvignili modri karton in želite postaviti vprašanje gospodu Jakolinu? Da. Gospa Boskort vam želi postaviti vprašanje. Gospod Jakolino je omenil, omenil odbor Krim, tam sem tudi jaz članica in eh, napisala sem eh, dokument o dogovarjanju izidov tekem. In mislim, da ne gre samo za šport pri vsem tem, temveč eh, gre za eh, kazonski pregon in za pravosodje. Eh, ker gre tu za korupcijo, za pranje denarja, se sprašujem, kako gospod Jakolino kot poročevalec odbora Krim, kako bo vključil dogovarjanje izidov tekm v njegovo poročilo. Torej želim, da nam pove, kako to že nameni vključiti v svoje poročilo. Hvala, rad bom odgovoril na to. Želim pomiriti gospod Boskurt, torej ta. Uh, Eh, del dogovor, dogovarjanja izidov tekm ne samo v nogometu, eh, torej že pred eh, sto leti je v bejzbolu prišlo, prihajalo do istega. Torej na vsak način bom v svojem poročilu to tudi omenil, kajti integriteta športa mora eh, biti priznan kot temeljno eh, življensko pravilo za mlade. Eh, Eh, torej, seveda se zavedamo, da gre za različne vidike, ki jih je treba pri tem upoštevati, ampak želim pomiriti gospod Boskur, da bom tudi to področje ustrezno vključil v končno poročilo, pa tudi umestno poročilo o eh, organiziranem kriminalu in o pranju denarja in korupciji v športu. Sedaj pa eno minuto, gospod Ripo. Hvala, gospod predsedujoči. Žal je tako, da kriminal v povezavi z stavami in dogovarjanjem izida tekem pomeni eh, kršitev temeljnih pravic športa, poštenost, pravičnost in pogosto eh, gre za preveliko denarja, ki potem pristane na eh, vstavnicah v Aziji in s tem delajo milijone eh, dobička in eh, športniki, ki so vključeni v to, dobijo več milijonov na svoje bančne račune. Gre za globalen kriminal, nobena država sama ne more tega rešiti. Tudi eh, eh, Evropska unija sama ne, oziroma ena inštitucija Evropske unije ne. Gre seveda za nadzor in za izmenjavo podatkov, tako da se lahko um, vidi, Eh, kakšne so bile stave, torej na katere tekme se je stavilo in kakšni so bili potem izidi. Hvala gospe Vasiljo za eh, to, da nam je obljubila, da bo to storila. Hvala gospod Repo, sedaj pa gospod Fisas, eh, minuto in pol. Hvala gospod predsedujoči, gospa komisarka. Eh, torej, eh, bili so sprejeti strogi ukrepi za boj proti dopingu in isto potrebujemo tudi na tem področju. To velja za vse, za športnike, za eh, združenja, za um, um, razsodnike in tako naprej. Um, torej, potrebujemo um, Moramo pozvati države članice, da se vse manipulacije določijo kot kaznivo dejanje, tako da bi om, eh, omejili eh, korupcijo v športu. Treba je izvesti skupne preiskave in predvsem eh, vključiti še bolj tudi Eurojust, tako da se usmerjevalne organe v športu eh, spodbodi, da zbirajo ustrezne podatke, ki bodo omogočili boljši nadzor. Eh, potrebujemo predvsem tudi dobro upravljanje vsega tega. Take manipulacije se zgodijo, če športniki niso pravilno, niso ustrezno plačani. Vzgoja, izobraževanje športnikov je potrebno tako, da so eh, bolj uh, eh, ozaviščeni in seveda je treba uh, pripraviti tudi seznam dobrih praks s pogledom na leto 2014. Hvala, sedaj pa gospod Papa Nikolao, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Pojav eh, dogovarjanja o izidih tekm ni nov. Evropa se je s takimi temami ukvarjala že v 80-ih letih. Eh, takrat eh, je bil skandal v Italiji, vse tja do olimpijskih iger. Vemo, da je že takrat prihajalo do manipuliranja tekem, tudi v drugih športnih panogah. Številke Europola kažejo, da uh, je v 380 primerjih prišlo do dogovarjanih zidov v Evropi. In zelo nujno je, da ukrepamo. E, Evropski parlament je podal pisno izjavo eh, o tem, da eh, se je treba lotiti dogovarjanja eh, izidov tekem in korupcije. Gospod Papstamkos je pripravil ta dokument, ampak moramo storiti še veliko več za odpravo tega problema. Vendar delovati moramo tudi preventivno. Ko se pojavi določen sum, predvsem pri spletnih stavah, septembra eh, smo sprejeli izjavo v Nikoziji, ki je zelo pomembna in mislim, da je skrajni čas, da sprejmemo ukrepe. Evropa je ponosna na šport. In mislim, da uh, moramo ta ponos tudi ohraniti. Uh, gospod Kurski, eno minuto je na vrsti naslednjih. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo sem zadovoljen, da se Evropski parlament ukvarja z bojem proti korupciji v športu. Korupcija spodkopava vrednote v športu, šport pa je uh, ena od najlepših eh, dejavnosti za nas vse, najbolj prijetnih dejavnosti. Slišali smo, da je to samo vrh ledine gore in da moramo storiti več. Na polskem eh, se eh, ukvarjamo s korupcijo v nogometu in mogoče se spominjate, da smo imeli en, da smo En tak primer tudi na Polskem, kjer je bila, bil dogovorjen izid neke nogometne tekme. Torej, Zmigni Zmagrov z Ministrstva za notranje zadeve je že uvedel določene določbe v zvezi s korupcijo v športu, ampak eh, kljub temu eh, ugotavljamo, da se še, kljub, da se še naprej pojavljajo te podkupnine in zato potrebujemo tesnejše sodelovanje med eh, eh, organi pregona v vseh državah in predvsem tudi odzim premoženske koristi iz tega. Hvala. Sedaj pa eh, postopek Catch DI, gospod Skudevski, eno minuto, gospod Skudevski. Hvala. Evropska unija eh, uvaja številna pravila in ureditve na številnih področjih. Današnja razprava kaže, da je, da je treba eh, zagotoviti tudi transparentnost športnih stav. Eh, dogovarjanje o izidih tekem kaže, da je korupcija še posebej v nogometu, pa tudi v drugih športnih panogah še naprej Eh, razširjen pojav. Veliko je eh, postopkov, ki so bili sproženi. Seveda ne smemo posploševati in iz tih posameznih primerov korupcije povziti sklep, da eh, koruptni športniki nasplošno odločajo o zidih tekem. Zato sprašujem komisarko, ali imate uh, konkretne pristope za rešitev problema korupcije in kdaj lahko računamo s takim um, predlogom. Gospod Matula je na vrsti naslednji. Gospod Matula. Skandalurile din lumea sportului se țin lanț nu... Škandali <clears throat> na področju športa se dogajajo redno in glede na um, podatke Europola se 96 odstotkov nepravilnosti zgodi eh, pri nogometu. In eh, v spretju so bili številni ukrepi in javnosti, javnost se sedaj bolje zaveda tega. Prišlo je do tehnološkega eh, razvoja, obstajajo tudi stave na spletu in zato je to postala kriminalna dejavnost, ki jo je zelo težko zasledovati. Dogovarjanje o izidih tekem so velik problem in to izhaja iz držav zunaj Evropske unije. Treba se je boriti proti dogovarjanju o jezidih tekem. Zelo pomembno je tudi eh, usposabljati udeležence za to, da bi zaščitili eh, integriteto in pa eh, pravičnost. Če bi se nezakonite stave legalizirale, potem bi na ta način rešili del problema, kajti potem takšna korupcija, korupcija ne bi bila več tako zanimiva. Govornika je predsedujoče prekinil. Naslednji govornik. Europol je preiskoval dogovarjanje o izidih tekem. In obstajajo organizirane stave v Singapurju po celem eh, svetu eh, je eh, bilo odkritih 700 vnaprej dogovorjenih izidov, vključeni pa so tu bili tudi številni sodniki. Tudi na mačarskem se to dogaja. Mačarska skupina je bila leta 2010 upletena v dogovarjanje o izidih tekem. Tukaj gre pri, za stave v višini od 50 do 100 tisoč evrov. Prišlo je do raziskave igre med Bolivijo in Argentino, to je bilo decembra 2008. In končni rezultat je odločil en gol po podaljšku. In to so bili kazenski streli. Uh, mislim, da se moramo nujno boriti proti takšnim praksam. Hvala lepa. gospod Banki. Elnök úr, tisztelt bizottság! Nagyon örülök annak, hogy ezzel a fontos kérdéssel. Uh, spoštovani gospod predsedujoči, vesel sem, da sta se Evropski parlament in komisija posvetila tej zelo pomembni temi. Uh, šport je zelo pomembna stvar, je pa to tudi nekaj, kar lahko zavede oziroma privlači tiste, ki želijo na nepravičen način zaslužiti denar. Ampak uh, tukaj ni upleten samo nogomet. Številni predgovorniki so eh, spregovorili zlasti o nogometu, ampak eh, tudi druge vrste športa so prizadete. Šport, šport je izredno pomemben, zato moramo šport zaščititi. Za otroke je to zelo pomembno, zato da so socialno vključeni. To tudi predstavlja prihodnost, zlasti za tiste, ki so prikrajšani. V Aziji stavijo In prepovedati je treba, da se stavi na tiste tekmovanja, kjer so udeleženi mladi. Zelo pomembno je tudi, da imamo eh, specialne enote, ki bi sodelovali na evropski ravni. Hvala lepa. Omejiti se morate na eno minuto. Prosim, gospod Pirker. Gospod predsedujoči. Preiskove Europola so jasno pokazale, da so stave del um, organiziranega kriminala. In zato potrebujemo konkretne ukrepe in koordiniran pristop proti uh, prirajanju a, uh, rezultatov. Mislim, da bi morale športne organizacije imeti ničelno uh, toleranco do to vrstnih stvari in treba je uvesti kodekse ravnanja. Na evropski ravni pa bi morale biti manipulacije stav um, kaznivo dajanje. Potrebujemo konkretne ukrepe za to, da bi zaščitili integriteto športa in da se eh, kriminalizacija ne bi razširjala. Hvala lepa. Naslednji govornik pa je gospod Zver. Spoštovani predsedujoči, spoštovana gospa komisarka, eh, čestitam vam za jasna stališča in pa za pripravljenost da se resno soočite s tem problemom pozdravljam tudi predloženo resolucijo. vnaprejšnje dogovarjanje izidov tekem je ena od oblik korupcije v športu ni pa edina. v boju proti temu smo šele na začetku tudi v sloveniji kjer že potekajo sodni procesi. v boju proti dopingu smo na primer korak naprej. ključno je da prepustimo vse skupaj e, nacionalnim državam ali evropski uniji torej to e, ključno načelo je Eh, ključno je vprašanje pristopa torej samo načelo subsidiarnosti ni dovolj. korupcija v športu je že zdavnaj prestopila nacionalne meje zato mora biti tudi soočenje s tem nadnacionalno. interpol ki temelji le na koordinaciji oziroma sodelovanju nacionalnih organov pregona kakor tudi europol in eurojust eh, vse to so nujni organi v boju proti eh, korupciji v športu a to ni dovolj.

Pri športu gre tudi, da socialno vzgojo gre za krepitev značaja. Ampak dogovarjanje v zidih tekem spodkopuje legitimnost in pa vzgojni značaj športa. In otroci so priča vedno več korupcije in evropske in nacionalne inštitucije so brez moči in ne morajo res ukrepati. Torej, komisiji bi rad priporočil, naj se takoj eh, dogovori za nacionalnimi državami članicami da, in se dogovori za predpise proti korupciji v športu. Potrebujemo mednarodne dogovore, kjer bi morali biti vključene tudi države, kjer prihaja do takšnega kriminala. Poleg tega pa potrebujemo tudi mednarodno enoto za nadzor nad tem. Hvala lepa. Sedaj pa bo razpravo strnila komisarka Vasiljo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se rada zahvalila vsem poslankam in poslancem za to priložnost, Danes smo razpravljali o tem, kako bi se lahko skupaj borili proti eni največjih grožen športu. In to je dogovarjanje o izidih tekem. Gospod, gospa Boskort, zagotovim vam, da smo tudi mi zelo zaskrbljeni. V zadnjih mesecih smo prejemali poročila in pa slišali smo oziroma prebrali smo številne članke o dogovarjanju o izidih tekem v Evropi. To je globalni pojav in ta zadeva številne celine pogosto vključuje tudi kriminalna omrežja. In to zadeva tako majhna kot velike klube in vključeni so številni deležniki, ranljivi mladi igralci, starši, trenerji, pa tudi številni drugi udeleženci. Številni ste dejali, da je to mednarodni problem, ki potrebuje nadnacionalne rešitve. Ukrepati moramo zato, da bomo zaščitili integriteto tekmovanj. Številni ste dejali to in naj vam povem, da je komisija pripravljena ukrepati. To ni enostavna naloga. Težko se je boriti proti kompleksnim uh, temam, kot uh, je dogovarjanje o zidih teka. Tesno sodelujem s kolegi, ki se ukvarjajo z industrijo stav in eh, ki se borijo proti uh, korupciji in sedaj pripravljamo skupno stališče komisije na tem področju. Uh, Podprli bomo preventivne ukrepe številnih oddelkov. Omogočili smo tudi koordinacijo in sodelovanje med eh, relevantnimi akterji na mednarodni ravni. To vključuje eh, športna gibanja, organe pregona in tako naprej. Poglavitna naloga je, da izboljšamo sodelovanje tako, da bomo zagotovili boljšo preventivo v boju proti dogovarjanju o izidih tekem in potrebujemo tudi mednarodne standarde. Dobro upravljanje je tudi izrednega pomena. Sedaj imamo eh, skupino strokovnjakov, ki se ukvarja z dobrim upravljanjem športnih klubov zapisali bodo smernice in to v letu 2014. Sedaj sodelujemo tudi pri razpravi o možni konvenciji Sveta Evrope proti prirajanju športnih dogodkov. To je dolg proces, ampak pripričani smo, da bodo rezultati posvetovan napredek. Razpravljamo tudi za UNESCO o tem, kako bi boj proti dogovarjanju o izidih eh, tekem eh, bil uvrščen više na dnevnem redu eh, zadevnih organizacij. Naj omenim še eh, konferenco ministrov za šport maja v Berlinu tega leta. Potrebujemo vašo podporo na tem področju. Hvala lepa za pozitivne prispevke, ki ste jih podali tekom te razprave boj proti dogovarjanju o jezidih tekem je težka naloga. Uspeli nam bomo, če bomo ostali združeni in če bomo odločeni in če bomo skupno ukrepali v smeri dosege tega cilja. Gospod predsedojoči, preden sklenem. Naj rečem, da ne bi sprejela tega, da bi kdo uh, imenoval komisijo koruptno, skorumpirano prosim, da se tisti, ki je to rekel, opraviči, oziroma to je bila neka poslanka, ampak videti je, da je takoj po tej izjavi zapustila dvorano. Upam, da se ne strinjate z njenimi pripombami. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa, gospod komisarka. Osnutek resolucije. je pripravljen in razpravljen.